dejansko uresničile to ne pomeni nujno, da bo prišlo do reform. E, to bo prineslo zgolj še nadaljne e, moralne posledice. Glasovali bomo proti, ker smo proti novim obdavčitvam. Najlepša hvala, gospod Klute za GUE NGL.